pri 11. uri in 30 minut. Kolegice in kolegi, naslednja seja bo jutri, 12. junija 2013. Začela se bo ob 8.30 do 14. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je seja zaključena.